Kolegice in kolegi, mislim, da je najbolje, da začnemo. 15 minut že zamujamo, zato bomo kar začeli. Dobro jutro vsem. Prvo točko na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Obveščam vas, da se seja prenaša po spletu kot običajno. Časovni razpored je samo informativne narave, tudi to je kot običajno. Zato lepo prosim, da se pravočasno pojavite v dvorani. Nihče ne predlaga spremembe dnevnega reda, zato predlagam, da dnevni red sprejmemo v obliki, v kakršni je. Druga točka so sporočila predsednice. Obveščam vas, da bo sestanek koordinatorjev morda preklican. Odločitev bomo sprejeli kasneje danes. Kar zadeva sklepe prejšnjega sestanka koordinatorjev vam lahko povem, da smo sprejeli odločitev v zvezi z zakonodajnimi poročili o o carinskih eh, oziroma o trošarinah za Madeiro in v zvezi s tem bo predsednica mnenja pripravila mnenje oziroma predsednica odbora pripravila mnenje v skladu z 46. členom poslovnika. To pomeni brez predlogov sprememb. To je šesto točko na dnevnem redu, kar zadeva nezakonodajna mnenja. Sprejeli smo odločitev v zvezi z enim nezakonodajnim mnenjem in sicer v zvezi s pogajanji za večletni finančni okvir 2014-2020 poročilo pripravlja odbor za proračun, mi pripravljamo mnenje, gospod Olbricht bo pripravil mnenje. O mnenju bomo prav tako razpravljali danes. Koordinatorji so se prav tako odločili, da bi združili zasedanja Danes imamo zato skrajšeno sejo. Seje včeraj nismo imeli, zato imamo samo en dan. Naslednja seja 19. in 20. marca bo prav tako potekala samo en dan in sicer 19. marca. Glasovati bomo poskušali popoldan, če bo le mogoče. To je vse v zvezi z eh, sklepi koordinatorjev. Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu in sicer zunanja študija o evropskem gospodarskem upravljanju in kohezijski politiki. Naročili smo jo mi. Direktorat za strukturne politike je potem to izvedel. Z nami sta dva pomembnejša avtorja te skupine, ki je sodelovala na projektu. To sta gospod Ian Begg, profesor raziskovalec na Evropskem inštitutu, in John Bachtler, profesor evropskih političnih študij, direktor raziskovalnega centra za evropsko politiko z univerze v Glasgowu. Sama se lahko odločite, v kakšnem vrstnem redu boste predstavila študijo. Izvolite it is professor ian beck who starts right yeah right th thank you uh, madam chair hvala lepa hvala vam za to da nam da ste priložnost da predstavimo tole študijo v približno 20 minutah bo poskušalo predstaviti osnovati študije upam da bo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 we we d- we went. Th- Razmišljali smo o tem, kakšne so reforme pri upravljanju, kaj je njihovo bistvo. Ugotovili smo, da obstajajo štiri kategorije. Prva kategorija je monetarna politika. Pomembne reforme so bile izvedene v zvezi z monetarno politiko in eh, Zaradi tega je vloga ECB-a mnogo večja. Sedaj lahko rečemo, da je ECB skoraj po naključju postala pomemben akter na področju kohezijske politike, kajti ukrepe ECB-a imajo fiskalne posledice. To je prva stvar, ki jo moramo ugotoviti. Kako se to dogaja? Implicitno je ECB postala posojilodajalec v mm, zadnji instanci. V tej funkciji ECB kupuje obveznice. ECB kupuje obveznice na sekundarnem trgu in zaradi tega niža stroške financiranja za podjetja, ki dobijo posojila po nizkih stroških. Zaradi tega imajo tudi veliko vlogo v evropskem mehanizmu za stabilnost. To je prvi niz sprememb, ki vplivajo na kohezijsko politiko. Druga kategorija, ki jo želim omeniti, je naslednja. Številni ukrepi, fiskalni, pakt, eh, šesterček, dvojček in tako naprej, vsi ti mehanizmi spreminjajo naravo nadzora v državah članicah. Običajno govorimo o fiskalnih disciplinah, ampak eh, postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji in tako naprej vpliva na makroekonomsko politiko vplivati želimo naprimer na nepremičninske balone in eh, druge pojave na finančnih trgih. Sedaj smo priča spremembi vloge komisije, pa tudi nekaterih drugih akterjev na področju gospodarskega upravljanja. Tretja kategorija je regulatorne narave. Večinoma je uvedba novih oblik nadzora vplivala samo na finančni trg, naprimer SRB in tako naprej. Ampak tudi ECB dobiva nalogo, da nadzira enotni nadzorni mehanizem. Vse to spreminja ravnotežje pristojnosti in moči in to vodi v četrto kategorijo. Namreč več institucij EU še posebej pa komisija in ECB, dobivata nove pristojnosti nad državami članicami. To vpliva na demokratično ravnotežje, kdo počne kaj o tem sistemu. Kaj to pomeni? Vodilno vlogo ima po našem mnenju sedaj semester. To pomeni, da se nekateri drugi procesi izgubijo, ne pridejo več do izraza. Naprimer, Evropa 2020. Ne, to nima več pomembne vloge. Poslušamo le o semestru, ne pa o Evropi 2020. Včasih smo govorili o pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Zdaj, ne več toliko. Koordinacija je ključnega namena. Veliko ukrepov je namenjenih temu, da zagotovimo tesnejšo koordinacijo čez meja. Pogodba se imenuje pogodba o koordinaciji in upravljanju. Jasno je, da si želimo čim večjo koordinacijo, čeprav ta pojem ni natančno opredeljen. Na zasedanju sveta decembra smo videli, da je bilo razmerje 27 proti 1 za spremembo proti ni bilo Združeno kraljestvo, ampak Nemčija. Nemčija je nasprotovala mnenju večine. Želeli so pogodbe. Večina pa si ni želela pogodbenega izvajanja gospodarskega upravljanja. Tudi kar zadeva um, priporočila za posamezne države so kontroverzna. François Hollande jih je obsodil, ko so bila objavljena junija. Rekel je, da v bistvu se to Bruslja ne tiče. V tej potezi, da bi zadeve zapisali v pogodbo, lahko vidimo, da prihaja do spremembe gre za pogodbo med komisijo in državo članico. Vendar države članice to do neke mere zavračajo. Na začetku se je to imenovalo instrument za konkurenčnost in konvergenco. In kolikor vem, so si to izmislili v uradu nemške kanclerke. Sedaj pa ni popolnoma jasno, kako daleč naj bi s to koordinacijo šli. Prav tako ni jasno, kakšna je vloga Evropskega parlamenta tukaj. Ali bi Evropski parlament moral nadzirati ECB pri izvajanju ukrepov, ali bi morali nadzirati komisijo pri izvajanju semestra. Tukaj obstaja veliko napetosti, ki jih moramo še rešiti. Kaj to pomeni? z vidika pripravljanja politik, to pomeni, da bodo nacionalni proračuni bolj omejeni, kot so bili v preteklosti. To velja še posebej za tiste države, ki se v zadnjih letih soočajo z veliko težavami. Tukaj ne govorim samo o memorandumu o razumevanju, ampak tudi naprimer o Španiji, kajti tudi Španija je zelo omejena in tudi Združeno kraljestvo, kajti Združeno kraljestvo prav tako uvaja varčevalne ukrepe. To pomeni, da se bo spremenil način porabe finančnih sredstev. Vedno bolj se bo ustrajalo pri tem, da bi zagotovili boljši izkoristek porabljenih sredstev. To bo prav gotovo vplivalo na naložbe. Naložbene strategije v številnih državah članicah so pod velikim vplivom sprememb na področju hojzijske politike. Težko se bo upreti pritisku reform na področju upravljanja. To pomeni, da bo sprememba pri upravljanju vplivala na porabo na regionalni in lokalni ravni. V GD ECFIN, v komisiji, je veliko pritiska v smeri kakovosti porabe. Porabiti je treba sredstva, za tiste elemente, ki spodbujajo rast. Čeprav to ni tako preprosta naloga. Trenutno programsko obdobje kohezijske politike vključuje ustrajanje pri tem, da bi cilje povezali z strategijo Evropa 2020. V prihodnem obdobju bomo elemente povezali s čim drugim. Ampak, če si pogledamo sistem v celoti, lahko vidimo, da še vedno vključuje pomanjkljivosti. K temu se bom vrnil kasneje. Gre za toksične povezave med eh, bančnim sistemom in virom financ v državah članicah. Razmejitve niso dovolj trdne in tudi druge ovire so na poti ustreznega izvajanja reform. Bančna unija ni vsega rešila. Bančna unija je bila sprejeta le do določene mere, kajti države članice niso želeli iti do konca. In če si pogledamo odločitev Nemškega ustavnega sodišča v petek prejšnji teden, vidimo, da smo še vedno ogroženi, kajti pritisk Zvezdne banke in nemških zvezdnih sodišč bo onemogočil uporabo novih instrumentov za zagotavljanje monetarnih transakcij. Novi instrumenti upravljanja pa se ne pojavljajo zaradi teh sprememb. Zelo veliko je procesa, vendar mm, novih pristopov ni veliko. Sedaj pa John, ki bo govoril o nekaterih vidikih kohezijske politike. Hvala lepa, Jen. Dobro jutro, predsednica, gospe in gospodje. Kohezijska politika in pomeni na gospodarsko upravljanje. V študiji smo si zastavili štiri nize vprašanj. Prvo vprašanje je bilo, kaj kohezijska politika prispeva k gospodarskemu upravljanju. Drugič, kaj razvoj na področju gospodarskega upravljanja pomeni za kohezijsko politiko in tretjič, glede na to, da ne vemo, kako bo potekal razvoj, kakšne scenarije lahko določimo v zvezi z odnosom med eh, kohezijsko politiko in ekonomskim upravljanjem in na koncu še, kakšne so posledice za Evropski parlament. Na začetku kohezijska politika in prispevek gospodarskemu upravljanju. Kohezijska politika je namenjena krepitvi kohezije, vendar prispeva tudi k širšemu makroekonomskemu upravljanju na več načinov. In sicer gre za združljivost z makroekonomskimi pravili. To obstaja že več kot 20 let, naprimer pri kohezijskem skladu. Rezultati so različni. Mhm, nekatere države članice so ravnale v skladu s pogojevanjem, druge pa ne. In šele pred nedavnim je prišlo do odpovedi financiranja. Sistem in učinek signaliziranja je zelo pomemben in tudi kazanje s prstom je imelo neke rezultate. Vendar pogojevanje se sedaj uporablja v vseh evropskih skladih in to vpliva tudi na gospodarsko upravljanje, zato da bi podprli sklepe sveta in tako naprej. Nekaj je možnosti tudi za ukrepanje na področju revizij partnerskih sporozumov in na področju odpovedi plačil. K temu se bom vrnil kasneje. In drugič, kohezijska politika stabilizira trge, vsaj v krizi je bilo tako, pomaga pri izhodu iz krize. Rezultati niso vedno enaki. Videli smo, da je prišlo do obsežnega preprogramiranja v državah članicah ali porabe sredstev naprej, zato da bi ustvarjali nova delovna mesta. To je bilo v nekaterih državah članicah, v drugih državah članicah pa je bilo črpanje kohezijskih sredstev omejeno. Programi se še naprej posvečajo drugim dolgoročnim ciljem. Tretjič, kohezijska politika. Podbuja porabo sredstev, ki omogočajo gospodarsko rast kar je Ian pravkar omenil. V zadnjem obdobju, v okviru lizbonske strategije, smo priča temu, da v kohezijski politiki vedno več sredstev porabljamo za specifične kategorije, naprimer raziskave. Dejansko se je delež finančnih sredstev namenjen tem področjem povečal v okviru lizbonske strategije v novem regulativnem okviru s podarkom na Evropa 2020 se je to še ukrepilo. Ampak to spremlja vedno večja sektoralizacija porabe in vedno več pogojevanja. In ne na zadnje ima kohezijska politika pomembno logo pri krepitvi ozemljske razsežnosti finančnih, porabe finančnih sredstev. Naprimer, gre za izpolnjevanje nacionalnih potreb, pa tudi v okviru upravljanja na več ravneh, zato da bi nacionalne in podnacionalne akterje koordinirali pri porabi sredstev. Prav tako obstaja možnost, da bi koordinirali politična področja v smeri skupnih ciljev. Rezultati pri tem pa so mešani. A ne, kakšne so posledice reform gospodarskega upravljanja za to politiko? dobro makroekonomsko okolje je pozitivno za gospodarski razvoj. Visoke obrestne mere večajo vrzeli med eh, bogatejšimi in revnejšimi in med bogatejšimi ter revnejšimi regijami. Vseeno pa je nekaj elementov treba povdariti. Protislovja obstajajo, naprimer, konsolidacija javnih financ zagotovi izboljšave na srednji in dolgi rok, ampak protislovje obstaja zaradi tega, ker eh, zmanjšanje porabe za gospodarsko rast vpliva na rast kratkoročno. To je še posebej vidno v Grčiji, na portugalskem naprimer kaj te kohezijska politika zaenkrat predstavlja tam skoraj vse naložbe strani vlade. Politični cilji tam so torej drugačni. Prav tako imajo reforme gospodarskega upravljanja posledice na izvajanje politik. Omenil sem že preprogramiranje in uh, preklic določenih vrst financiranja. Vprašanje je, kako izvedljivi so ti pogoji, kako izvedljivo je to pogojevanje. Pogoji niso preprosti, niti niso popolnoma jasni. To vključuje tehnokratski pristop od zgoraj na vzdolj, zato da se določi, kaj je v interesu določene države članice. preklic financiranja pa pomeni, da so kaznovane tiste države, ki si tega ne morejo privoščiti. To pa ima posledice na dele družbe, ki niso odgovorni za probleme, ki so se pojavili. Zaradi tega Zaradi teh problemov so se pojavile potrebe po spremembi makroekonomske politike. Zaradi koncentracije ciljev na ravni EU, še posebej v okviru strategije Evropa 2020 in zato se kohezijska politika uporablja za izvajanje strukturnih reform. pojavlja se vprašanje, kakšna protislovja to pomeni za cilje kohezijske politike. Seveda pa je vprašanje tudi, ali je ta politika sploh sposobna izpolniti cilje na tem področju. Države članice se pogajajo s službami komisije o tem, da bi tematsko združili Eh, prizadevanja in da bi zagotovili nekaj več prožnosti. Četrtič, kar zadeva bančno unijo, obstajajo morebitne prednosti, lahko bi naprimer financirali mala in srednja podjetja v Evropski uniji na dolgi rok, prav tako pa bi lahko rešili razdrobljenost bančnih in finančnih storitev in na koncu še institucionalne posledice, najprej kar zadeva krepitev vloge sveta kot eh, središče strateškega odločanja, prav tako pa moramo omeniti komisijo v zvezi z njeno izvršno vlogo pri izvajanju politik. Kaj bo to pomenilo za parlament, še vedno ni jasno, o tem bom povedal nekaj več zelo kmalo. sedaj pa predstavitev različnih scenarijev, kaj bi se lahko zgodilo. Te scenarije smo razdelili na dva dela. Prvi je omejeni gemu, kar pomeni, da bi vključili ukrepe, o katerih smo se že dogovorili, in drugi scenarij je bolj obsežen gemu. V prvem omenjenem scenariju bi to pomenilo omejene spremembe ob teh novih obveznostih na področju gospodarskega upravljanja v okviru reforme iz leta 2013 za obdobje 2014 do 2020. Na strani 54 lahko vidite grafični prikaz držav članic glede na njihovo stopnjo dolga na osi X in pomen kohezijske politike na osi Y kot odstotek BDP-ja. In zaradi tega smo lahko sestavili določene grozde. Po eni strani imamo države, ki so zelo zadolžene in so tudi odvisne od kohezijske politike, naprimer Cipr, Malta in tako naprej. Potem imamo visok davek in nizko stopnjo porabe, Avstrija, Francija in tako naprej, potem nizek dolg in veliko porabe kohezijske politike, to so države EU12, in potem nizek dolg in nizko financiranje iz kohezijske politike, naprimer Danska, Švedska in Finska. V frski kategoriji so tiste države, ki se soočajo z največjimi pritiski za fiskalne prilagoditve in to so tiste države, ki bi bila prav tako najbolj ogrožene, če bi prišlo do preklica financiranja. Vloga parlamenta v tem omejenem scenariju GEMU je vloga nadzora, spremljanja. Evropski parlament bi lahko spremljal, kako se ukrepi za dobro upravljanje izvajajo obstaja nekaj manevrskega prostora za tolmačenje v pogodbah, eh, zato bi se tudi v praksi lahko mm, določene stvari spremenile. Ampak eh, obsežen scenarij gemu bi pomenil bolj obsežno poseganje v nadzor nad državami članicami, večji vpliv nad bančno unijo in tudi poseganje v fiskalne ukrepe držav članic. Implikacije so precej negotove tukaj, ampak eh, ločena fiskalna zmogljivost bi lahko pomenila manj pomena za kohezijsko politiko, manj bi bilo finančnih sredstev in to bi vplivalo na ozemelsko in tematsko pokrivanje posameznih politik več bi bilo pogojevanja, več bi bilo nadzora. Razširil bi se torej trend, ki smo mu pričali v zadnjih letih, naprimer strože pogojevanje, avtomatske sankcije, zahteve za preprogramiranje in tako naprej. Prav tako bi prišlo do več napetosti tudi na politični ravni, ki smo jim pričali tudi danes. Vprašanje je, ali bi obsežni gemu vključeval nove instrumente, instrumente ali ne. Če novih instrumentov ne bi bilo, potem bi verjetno prišlo do sektoralizacije in pritiskov, da bi se spremenil trenutni proračunski model. Po drugi strani pa, če bi ta scenarij vključeval nove instrumente, potem bi bilo veliko odvisno od velikosti teh proračunov za instrumente. Če bi imeli velik proračun, bi to prav gotovo vplivalo na kohezijsko politiko. Manj bi bilo sredstev za kohezijsko politiko zaradi tega in bolj bi se posvečali ozemeljskemu in tematskemu pokrivanju. Po drugi strani pa bi kohezijsko politiko osvobodili trenutne stabilizacijske funkcije in lahko bi se bolj posvečali temu, kako je politika zasnovana in kako se izvaja. In še na koncu, v zvezi z vprašanji, ki smo jih zastavljali, so pomembna predvsem naslednja. Gre za vlogo Evropskega parlamenta in zastavili smo si štiri kategorije vprašanj. Prva kategorija je potreba potem, da bi Evropski parlament imel večjo vlogo pri pripravi ukrepov GEMO. Evropski parlament trenutno nima luka, ki bi predstavljali dober precedens za prihodnost. Vprašanje je, kako se izvajajo obstoječi ukrepi in do kolikšne mere to krepi potrebo potem, da bi Evropski parlament imel večjo vlogo v prihodnosti. Prav tako bi morali poskrbeti za boljše sodelovanje med odbori v okviru parlamenta. Ne gre samo za odbor za poslovanje in odbor uh, za okolje. Ne. Posamezne vloge, ki sem jih opisal, pomenijo, da bi različni odbori v parlamentu morali bolje sodelovati. Tretjič. Evropski parlament bi moral imeti boljše poznavanje učinkov gemu na države članice. To velja za prihodnje obdobje, in seveda tudi za morebitni učinek reform v prihodnosti. Omenil sem že napetosti med kohezijsko politiko in ekonomskim upravljanjem, vedeti moramo, kako se to odvija v posameznih državah članicah in kakšen je učinek v posameznih državah in regijah. In na koncu še. Izvajanje upravljanja v okviru pogodbenih odnosov To ima resne posledice, pojavljajo se tudi vprašanja v zvezi z odgovornostjo, ki bi lahko služila kot eh, razlog za to, da bi Evropski parlament imel večjo vlogo nadzora. Čisto na kratko bom podal sklep. Gre za povzetek tega, kar sva pravkar povedala. Prvič, veliko je sprememb. In te spremembe bodo spremenile kontekst integracije nacionalnih in regionalnih akterjev in tudi spremenile bodo integracijo in interakcijo med komisijo in kohezijsko politiko. Evropska centralna banka bo implicitno dobila novo vlogo. Morda je to naključno, ampak novo vlogo vseeno bo dobila Tretjič, posojila bank bodo še vedno omejena. Evropski bančni trg je še vedno pod pritiskom, to vpliva na mala podjetja in s tem vpliva na podjetja in jim onemogoča izhod iz krize. In še drugi niz priporočil, ni nam popolnoma jasno, v katero smer se bo ta emu razvijala. Zaenkrat še ni pravega predloga za to, da bi imeli naprimer skupno zavarovanje depozitnih vlog. To bi bil en način za prelom te povezave med državami, članicami in bankami. Evropska centralna banka bo sedaj prevzela nadzor in izvaja pregled kakovosti finančnih sredstev skupaj s, s tresnimi testi. To bi lahko odkrilo nove banke, ki so v težavah. Še posebej, če se bo to zgodilo v državah, ki niso trenutno v dobrem gospodarskem stanju, bi lahko bile težave še posebej velike. Predlogi v zvezi s fiskalno unijo so blokirani. Komisija je v svojem načrtu za ekonomsko in monetarno unijo omenila, ampak eh, neke nove usmeritve v zvezi s fiskalno unijo ni niti kar zadeva evroobveznice, niti kar zadeva nove fiskalne zmogljivosti. Če je kak Nemec v dvorani, bo takoj rekel ne, pa tudi Finci prav gotovo, ne evroobveznicam. Imamo določene ambicije, ki nikakor ne bodo ugledale luči dneva. In še nekaj, Veliki izzivi nas čakajo na tem področju v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, Ian, najlepša hvala, John. Tišina, ki je nastala po tej predstavitvi, dokazuje, da tudi mi premišljujemo o tem, kakšna bo prihodnost. Sedaj pa je čas za razpravo prvi Ivalo in potem Jan. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Pred kratkim sem prisluhnil ministru Šojblu v Bruslju, kjer je predstavil prihodnost evromočja gospodarskega upravljanja vlogi Evropskega parlamenta o potrebi potem, da bi ustvarili nov parlament za evroobmoče. Kajti, če sem prav razumel, evropske inštitucije v okviru pogodbe ne morejo upravljati evroobmočja. Zato je treba spremeniti naše pogodbe oziroma če to ni mogoče, sprijeti pragmatične ukrepe. Tako je dejal Šojble, če nov parlament ni mogoč, potem bi morali ustanoviti odbor, pododbor ali tako dalje. Jasno je. Yeah bilo, kakšno je stališče nemške vlade o prihodnosti Evropske unije in o prihodnosti evroobmočja. Če gremo še dlje, potem si lahko zastavimo vprašanje o okrepitvi evroobmočja in o vseh mehanizmih v evroobmočju in o fiskalnem paktu. Kakšne bodo posledice za evropsko kohezijsko politiko? Sam seveda nisem ekonomist, zato bi zastavil precej naivno vprašanje. Si lahko zamislimo drugačno kohezijsko politiko v evroobmočju v primerjavi z politiko zunaj evroobmočja. Imam še eno vprašanje, ki dopolnjuje prejšnjo vprašanje. Že Pred leti smo imeli problem tradicionalne kohezijske politike, ki je povezana z rastjo, s konvergenco in tako dalje. Če si pogledam vašo prezentacijo, kjer piše, da s kohezijsko politiko lahko omogočimo sredotočenje na manj razvite dele Evropske unije. Gre za kohezijo. In dogoročno eh, gledano bomo vzpostavili nove inštrumente, ki bodo vključeni v investicijski sklad, vendar pa ne bodo del kohezijske politike. Imam prav, je to možni scenarij. Kohezijska politika, tako pravimo danes, je edina investicijska politika Evropske unije. Kakšen bo rezultat vseh sprememb? da se bomo vrnili na kohezijsko politiko za manj razvite. In da bomo imeli različne politike, ene za evroobmočje in ene za zunaj evroobmočje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Danuta. Spoštovana gospoda, zelo natančno se vama prisluhnil, vendar pa moram reči, da imam občutek, da niste preučili vseh podrobnosti. Brez podrobnosti, brez statičnih podatkov, pa zaključki glede bančne unije in drugih vprašanj niso zadostni. Naj vam razložim, zakaj sem tako kritičen za teh študij. Pred seboj imam analizo izvajanja kohezijskih in strukturnih skladov, ki je bila objavljena danes, 11. februar. In če se pogledam te dokumente in jih primerjam z vsemi analizami za posamezne države, moram reči, da imamo nekaj skupnega. Če si pogledate podatke, številke, statistične podatke, kakšni so rezultati moje analize in analize komisije? V analizi komisije skušajo rezultate predstaviti v obliki tabele in razpredelnice. Verjetno poznate to razpredelnico. Vidite pa zelo zanimiv vzorec. 25 odkot, torej 7 držav od 27 držav članic so kvalificirane za za kategorijo dobrega gospodarskega upravljanja in absorpcije. 20 odstotkov držav na obeh straneh imajo močno upravljanje in slabo absorpcije in obratno. Torej, zgleda, da je to politiko zelo težko izvajati na podlagi zračne podatkov. Poglejte si mojo analizo. Skušal sem preučiti gospodarsko upravljanje. Do sankcij pride, če imate proračunski primankljaj ali pa slabo javno finančno disciplino. Pogledal sem podatke z leta 2009, eh, absorpcijsko zmogljivost in splošen javni dolg. Ne bom se sploh spuščal v Romunijo ali Bolgarijo, kaj ti ne vem, zakaj ti dve državi nista dosegli običajne stopnje absorpcije. Spraševal sem okrog, tudi komisije je, niti nacionalni ministri mi niso znali razložiti, zakaj. Če si pogledate države kot naprimer Italija in Češka, vidite, da tukaj ni nobene povezave. Če si pogledate italijanske podatke glede proračunskega primankljaja, potem vidite, da so tukaj podatki dosti boljši kot eh, v tistih državah, ki imajo zelo dobro absorpcijo. Italija pa ima zelo slabo absorpcijo. Poglejte si, da je javni dolg dosegal stopno 127 odstotkov BDP. Pa si poglejte kakšni so najpomembnejši argumenti v analizi? Je odločilen prinšunski primanklaj? Kaže, da ne. Imate države, ki imajo zelo nizek proračunski primanklaj, vendar pa zelo slabo absorpcijo, tudi Češka. Tri odstotke v redu, mogoče sedaj to malce več. Uh, po masterski pogled v kriterijih, vendar pa je absorpcija zelo slaba. Pa si pogledajte Španijo in Portugalsko. Slišali smo že, da gre za državi v krizi in tako dalje, vendar pa tukaj ne vidite nobene povezave. Če si pogledate Španijo, na primer, in državni dolg, iz 53 na 84 odstotkov se je javni dolg dvignil z leta 2009 do 2013. Vendar pa je absorpcija dobra. Tudi, glede, tudi če si pogledate, je proračunski primaklaj zelo visok, dosegel celo 11 odstotkov. Torej, tukaj ni nobene povzave, tudi na portugalskem je tako. Uh, Torej, pojavi se vprašanje, če potrebujemo novo stopnjo analize. Kajti takšne analize niso koristne za, politi za politike, za evropske poslance. Zakaj? Če si pogledate analizo komisije, lahko na začetku delali zelo zanimivo razpredelnico, kjer vidite, kako zelo pomembna so kohezijska sredstva za države članice. Torej, vzame kohezijska sredstva, dodajo nacionalna sredstva in potem vidite, da se zgodi nekaj zanimivega. Javne, javna investicija na mačarskem je dosegla 95 odstotkov torej ne dosegajo nobenih kriterijev, ne spolnijo nobenih kriterijev za dodanje javnih sredstev. Javna sredstva eh, morajo države zagotoviti, če si pogledate Litvo, je tam ta stopnja zelo visoka, 75 odstotkov. V Španiji pa to dosega samo 11 odstotkov. Pa si pogledajte Portugalsko. 50 odstotna petkrat više kot v Španiji. Kaj želim s tem povedati? Iz rezultata analize komisije je jasno, da ni lahko najti ključ, s katerim bi lahko povezali absorpcijo kohezijskih sredstev z splošnim upravljanjem kajti razkorak v statističnih podatkov je zelo visok, od 30 do 75 odstotkov. Na podlagi le teh je nemogoče sklepati, če obstaja povezava. Treba je opraviti poglobljeno analizo. Ne samo govoriti o tem, da je za pomankanje psovce kriv pročeski vrnklaj in tako dalje. Treba je pogledati kateri so pravi parametri in še drugo. Govorimo samo o matematični stopnji absorpcije. Ta stopna je matematično gledano lahko zelo visoka. Če si pa pogledate obdobje pred letom 2006 ali pred letom 2000, vidite, da je bila absorpcija zelo visoka v tistih državah, ki so prve zašle v krizo in prve zaprosile za zunanjo finančno pomoč. Torej, vprašanje se glasi, zakaj potrebujete kozijska sredstva, zakaj jih porabljate, če ste potem prvi, ki zajdete v krizo. Mislim, da je treba analizo upraviti bolj poglobljeno če ne, nam ta analiza nič ne doprinese. Za ta parlament tudi, za naslednjine. Zato je treba pogledati, kako bi lahko opravili bolj pogleden razpravo. Jens Nilsen. Svenske cmehoden mojleten sotni fu. Najlepša hvala, govoril bom švedsko. Navedite se, prosim, slušalke za tolmačenje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se za poročilo in za študijo. Mislim, da je ta dokument zelo koristen. Seveda se lahko stvari še bolje opravijo, vendar pa so ti podatki zelo koristni. V tem poročilu je zapisano, tako sem se opazil, da se države članice oddaljujejo od strategije 2020. Izgovarjajo se na krizo, zato da jim ni treba dosegati ciljev dolgoročne strategije. Lokalni in regionalni akteri. dosegajo cilje bolj kot same države članice. Države članice in vlade so se odločile za to, da ne bodo dosegle ciljev strategije, izgovarjajo se na krizo. Gre seveda za finančna sredstva, vendar pa tudi za to, kako upravljamo ta, eh, s temi sredstvi in zakaj jih porabljamo. Države članice manj vlagajo v boje proti podnebnim spremembam, naprimer. Na švedskem sem to opazil. Ne vem, če se enako dogaja tudi v drugih državah članicah. To je zelo zanimivo vprašanje. Uh, thank you, Jens. Madame. Najlepša hvala, Jens, gospa Maletič. Madame, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta analiza je pokazala da obstaja zelo resen problem v kohezijski politiki. Sama sem članica odbora Ekon, odbora za gospodarske in monetarne zadeve in v tem odboru razpravljamo o ukrepih za gospodarski semester, razpravljamo o proračunskih primanklajih, o posebnih ukrepih za države članice in tako dalje. zauzemamo se za dobre reformne programe, ukrepe v državah članicah, zato da čim bolj učinkovito zmanjšamo proračunski primanklaj, eh, ukrepe za spodbene gospodarske rasti. O tem seveda razpravljamo ločeno od kohezijske politike. Nacionalni programi za reforme vključujejo tudi posebne, posebna priporočila, ki jih je podala komisija. To se razpravlja v odboru za proračuna Ekofinu, na našem odboru, razpravlja sem o tem na ministrstvih za finance v državšanjcah in tako dalje. Potem pa imamo odbor za regionalne zadeve. V državah šajcah imamo ministerstva za to področje. V nekaterih državah članicah to področje vodi Ministrstvo za finančne zadeve, kjer dobivajo boljše rezultate. Imamo tudi partnerske dogovore za opravljanje s programi. Imamo pa tudi strateške politike. Nekako ne vidim povezav med partnerskimi sporazumi, regionalnimi programi z regionalnimi politikami in pa z nacionalnimi programi in priporočili za posamezne države članice, kot tudi eh, s postopki za doseganje finančnega ravnovesja s postopki za zmanjšanje proračunskega primankljaja in tako dalje. Države članice so nekako izgubljene, ne najdejo rešitev. Naj vam dam primer Hrvaške. Januarja bo. Eh, Zmrnjega januarja se je uradno začel postopek za zmanjšanje proračunskega primankljaja. Ukrepe, ki jih lahko izvajamo na Hrvaškem, so zelo omejeni. Če bomo dvignili plače, ne bomo konkurenčni. Če bomo znižali pokojnine in socialne prispevke, potem se bo povečala stopnja revščine in tako dalje. regionalna politika pokriva velik del proračuna. Velik, največkrat sprejemamo ukrepe na področju kapitalskih investicij. In to seveda omejuje naše možnosti za uporabo kohezijske politike. Poiskati moramo rešitve za pomoč tistim državam, kjer je stopna razvitosti pod stopno 75 odstotkov poprečja Evropske unije. Tem državam moramo dati možnost, da zadihajo, da čeprav izvajajo te postopke, imajo prostor za investicije. Torej, da smejo prekoračiti 3 odstotke primankljaja, če imajo veliko finančnih ukrepov za financiranje, na sofinanciranje kohezijskih programov. Kohezijska politika namreč spodbuja rast. Če namreč režemo te prispevke, potem se znajdemo v začanem krogu in ne moremo več spodbujati rasti. Najlepša hvala. Evropska komisija, želite besedo? Ana Katerina Rubjane, si tukaj, želite besedo? Which, uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala avtorjema poročila. V tem poročilu se obravnavajo vprašanje, kako izboljšati gospodarsko upravljanje. Ne bom se spuščal vsa ta vprašanja, kaj ti veliko teh vprašanj zahteva dodatno razpravo, dodatno analizo. Dotaknil bi se treh pomembnih vprašanj. V tej študiji je zapisano, mm, da obstaja večje tveganje za nižjo absorpcijo v tistih državah, kjer imajo večji proračunski primankljaj in višji javni dolg. Do sedaj nismo opazili jasne povezave. Imate države članice, ki so pod zelo velikim eh, pritiskom, kot sta Irska ali. Portugalska. Kar pomeni, da fiskalni pritisk ne pomeni nujno nižjih absorpcijskih ravni. In pa sedaj povezava visokega javnega dolga in pa sankcij glede gospodarskega upravljanja. Naj povdarim, da do sankcij ne pride zaradi visokega javnega dolga, ampak zaradi nepravilnega ravnanja in ukrepanja držav članic, če države članice ne ukrepajo na podlagi priporočil sveta. prekinitev finančne pomoči je povezana z določenimi predhodnimi analizami. Komisija bo skušala razložiti poglobljeno, kako bomo izvajali makrofinančni mehanizem. V študiji piše tudi, da obstaja grožnja sektorske razdrobljenosti pomoči. Uredba v petem členu določa, da je načelo partnerstva eno ključnih načel kohezijske politike. Torej, partneri so lokalne oblasti, socialni partneri, tudi mestne skupnosti morajo sodelovati pri oblikovanju strategij in operacijskih programov. Najlepša hvala. Če ni nikoga več, ki bi prosil za besedo, bi tudi spregovorila sama. Naj vas spomnim na zgodovino. A še Johan, Johim Cele. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prijavil sem se za besedo. Zaradi tega, ker je Jan omenil našega finančnega ministra, ki naj bi dejal, da v Nemčiji želijo nov parlament za evromoče. Tega si v Nemčiji nihče ne želi. Potrebujemo pa dogovor med tistimi državami, ki so v evromočju, ali pa želijo postati članica evroobmočja in da je o tem treba razpraviti na nacionalni ravni. Finančni minister je tudi dejal, da tiste države, ki se ne želijo pridružiti evroobmočju, ki so to možnost izključili, ne sodelujejo v teh razpravah. Zato gre tiste države članice, ki so v evroobmočju in ki se želijo vključiti, pa morajo spremati nacionalne odločitve in sklepe v nacionalnih parlamentih v povezavi z Evropskim parlamentom. S tistimi poslanci, ki prihajajo z tistih držav, ki so v evroobmočju, ki se želijo priključiti. V kakšni obliki pa bo to potekalo, pa še ne vemo v posebnem odboru ali v kakšni drugi obliki, to je še predmet razprave. Samo to sem želel pojasniti. Najlepša hvala. Rada bi dejala naslednje. Junija lansko leto sem predlagala, da bi uporabili zadnje poročilo, samo inicijativno poročilo, za to, da bi raziskali področje povezave makrofinančnega mehanizma, gospodarskega upravljanja javnega dolga in kohezijske politike. Koordinatori so se odločili, da ne bodo opravili tega poročila. Odločili smo se za študijo, ki jo bomo uporabili v prihodnjem odboru za regionalne zadeve za obdobje 2014-2020 v kontekstu eh, nove monetarne unije, finančnega stanja in nove kohezijske politike. To potrebujemo za nov odbor, zato da bomo spremenili kriterije za oceno kohezijske politike. Ne gre za to, da eh, kritično ocenujemo mesta, regije, države, članice, njihovo administrativno upravljanje, napake, napake, ampak tako piše v poročilu, da moramo preučiti kohezijsko politiko v kontekstu rezultatov in to v okviru gospodarskega upravljanja Evropske unije. Preučiti je treba tudi gospodarsko upravljanje in vpliv letega na kohezijsko politiko. mi bi morali izvajati nadzor nad svetom, komisijo in tudi preučiti investicijsko klauzulo. Komisar jim pravlja namreč, pravlja takšno eh, metodologijo. Preučiti je treba tudi klauzulo o makrofinančnem pogojevanju in preučiti, kaj lahko inštitucije naredimo za to, da ne bomo spodkopali te politike, da bomo še naprej dosegali cilje in da bomo sankcionirali napake, ki ne spadajo v to politiko. Zelo pomembno je, da razumemo, kako bomo morali spodkopati spremeniti vlogo našega odbora v tem kontekstu. Istočasno pa moramo preučiti, kako izboljšati sodelovanje znotraj Evropskega parlamenta z odborom za gospodarske zadeve za proračun, kajti ta politika lahko v prihodnosti izgleda drugače kot danes. Zaključki poročila niso najbolj pozitivni za Evropski parlament. Obstaja namreč možnost, da bo Evropski parlament nekako postavljen stranski tir v tem postopku. Treba je preučiti, kako se lotiti teh izzivov v prihodnosti. Leta 2014 bo začetek novega obdobja za kohezijsko politiko. Smo pa zelo ponosni na kohezijsko politiko. To je namreč investicijska politika Evropske unije. Gre pa tudi za vprašanje, koliko nas to stane, kakšna so tveganja. Želela sem torej samo reči, da ne gledamo na to politiko z tradicionalnega vidika, ampak da na vse skupaj pogledamo v kontekstu spreminjajočega gospodarskega upravljanja. Želi še kdo besedo? Aha, Ian? Um, Hvala, predsedujoča. Najprej naj odgovorim uh, in pri tem naj zajamem vrsto vprašanj, Kar zadeva vprašanje razlikovanja Evropske unije najprej. Mislim, da je o tem govoril eh, gospod Olbricht. Kohezijska politika je nedvomno eh, politika 28. -erice. O tem ni nikakršnega dvoma, to je že zajeto tudi v pogodbi. Kar pa opažamo, je to, da imamo evroobmočje ob 18 držav plus. A, eh, Poljska, ki bi želela sodelovati tudi pri nekaterih delih dodatne gospodarske, gospodarskega povezovanja. Imamo določene politike, kjer imamo kohezijske cilje, ki se izvajajo skozi nekohezijske ukrepe. To želim izpostaviti. Se pravi, vi ste se vaša razprava eh, z gospodom Celerjem je lahko pravilna ali pa tudi ne, o tem se lahko povorimo naknadno. Tuda. A ne glede na to, če bomo imeli nove institucionalne eh, oblike, torej ločen parlament ali poseben odbor ali pododbor, imamo določene politike, ki lahko veljajo za samo podskupine držav članic in to povzroča problem eh, nadzora, legitimacije, torej utemeljenosti, zakonitosti in torej to je tisto, kar želim izpostaviti v zvezi s temi vidiki. Poleg tega eh, imamo tudi vprašanje tesnejšega usklajevanja. Eh, nekateri so a, znotraj tega, nekateri obrobi, obrobu, nekateri pa zunaj tega. Ne bom govoril o državi, iz katere jaz a, eh, prihajam, ki a, se ne udeležuje tega okrepljenega sodelovanja, ampak a, a, potem pa vprašanje iz a, mm, Hrvaške. Obstajajo določene težave ki nastajajo zaradi spremembe pri gospodarskem upravljanju. Imamo uh, več uh, strani, ki uh, konkurira za uh, pač doseganje določenih ciljev iz kohezijske politike. Naprimer, imamo cilje iz strategije 2020 in potem strategije za makroekonomsko stabilnost. To, da če gledamo na naše parlamente, ki so suvereni na določenih področjih, naprimer, ko odločajo o javni porabi, izgubljajo določen del delež te suverenosti. To je eh, bistvo vprašanja eh, oziroma sklopa demokratične odgovornosti v vseh predlogih, ki jih eh, oblikuje mm, komisija zadnje časa. Kako to obvladamo, kako obvladamo to navednicami trenje, katera je vloga Evropskega parlamenta pri vsem tem. Seveda, odvisno je od parlamenta in od njegovih pobud, preko katerih se bo lahko soočal s tem vprašanjem. Danuta Hubner ima prav, ko pravi, da kohezijsko politiko na novo, smo, si, smo na novo zastavili z tudi novo naložbeno politiko Evropske unije. Ampak tukaj imamo določene omejitve. Ni pametno, da bi šli nazaj in si ogledali absorpcijske stopnje iz leta 2009. Ne, zdaj a, se soočamo z popolnoma novim scenarijem a, kot rezultat teh sprememb na področju kohezijske politike. In a, a, torej tukaj zdaj moramo se osredotočiti na javne uprave, na vprašanje nadzora. E, deloma je to v rokah komisije, deloma pa v rokah držav članic. E, John je veliko bolj podkovan na tem področju, ampak naj povdarim, da naš namen ni bil uh, ta, da bi uh, ocenili preteklo kohezijsko politiko, ampak da bi razmišljali o uh, morebitnih spremembah. Torej, uh, lahko se posvetimo tudi retrospektivi, ampak mi smo bolj gledali v prihodnost. Zdaj pa bom predal besedo kolegu za to, da odgovori na vprašanje uh, komisije. Hvala lepa. Naj dodam samo par točk k temu, kar je povedal Ian najprej v zvezi s tem, kar je spostavil gospod eh, Olbricht in eh, v zvezi z prihodnimi odnosi z novimi instrumenti in novimi oblikami kohezijske politike eh, v primerjavi s tradicionalno kohezijsko politiko. Veliko je odvisno od tega, kakšno obliko bo imel ta novi instrument, kar zadeva teritorijalno prostorsko pokritost in tudi kar zadeva osredotočenje, tematsko osredotočenje, ampak mm, tukaj imamo morda instrument, ki eh, poskuša eh, zagotoviti funkcijo teritorijalne eh, izravnave. Eh, ki um, temelji na dodeljevanju naložb, na odgovornosti, zato da se lotimo trga dela, težav na tem področju, vprašanja eh, proračunskega primemklaja. Ampak kaj, je, kaj, kaj še ostane za kohezijsko politiko? Morda to ni dober primer za evropsko raven, ampak če se ogledamo, kako deluje eh, Nemčija na tem področju, kako zelo učinkovito uspe eh, izvajati fiskalno izravnavo, kako se osredotoči na podporo za vzhodno Nemčijo, eh, na koliko namenja eh, pa starim eh, regijam ali deželam. Eh, Ampak kar pa zadeva vprašanje, ki, je, ki ga je izpostavila komisija, lahko povem, da eh, se strinjam, da imamo nekatera osnovna vprašanja. Kako lahko obrazložimo te razlike v eh, absorpcijski zmogljivosti? Študija dokazuje, da eh, vse gre pripisati pravzaprav sposobnostima, upravnim sposobnostima. Ampak ne razumemo, zakaj imamo nekatere države, ki imajo dobro gospodarsko upravljanje za nizko absorpcijsko stopnjo in obratno. Imamo pa v pogled v to, da države, kjer imamo šipko gospodarsko upravljanje, obstajajo pa določena področja, ki skazujejo neko visoko stopnjo odličnosti pri absorpciji kohezijskih skladov. Vemo tudi v državah z dobrim gospodarskim upravljanjem eh, se ne posveča mm, izredno prednost vprašanju absorpcije kohezijske politike. Torej, mm, potrebno se je res poglobiti v celo vrsto različnih aspektov, ampak eh, to je tudi namen naše studije. Kar pa eh, zadeva vprašanje o tem, zakaj se nekatere države eh, distancirajo od, Evrope, od strategije Evrope 2020. Mislim, da to je sama vsemi srčiki pogajanj, ki potekajo trenutno. Nekatere države eh, so pristale na to, da osredotočijo eh, svoje partnerske sporazume na eh, cilje strategije Evropa 2020, druge pa želijo imeti večjo eh, prožnost in večji manevrski prostor, eh, kar zadeva možnost uporabe kohezijskih sredstev v prihodnje. Pogovarjal sem se z nekim eh, visokim grškim eh, uradnikom, ki je izpostavil, da eh, ne, ne more govoriti skupinam upravičencev o pametni specializaciji, ker ne vedo, kaj se bo sploh dogodilo v naslednjih šestih mesecih. Zato je razumljivo, da imajo druge vrste prednostnih nalog, ki so veliko bolj tesno povezane z a, trenutno krizo. Kar pa zadeva vprašanje usklajevanja, v zvezi s tem bi rekel, da tukaj si moramo ogledati razmere po posameznih državah. V nekaterih državah članicah ugotavljamo, da uh, finančni organ uh, za operativne programe, upravni organi za operativne programe uh, Eh, imajo tesnejše vezi drug z drugim in tudi z finančnimi ministrstvi. In zato to potem zagotavlja boljše usklajevanje. Pod nekod pa finančna ministrstva ne kažejo veliko zanimanja za kohezijske politike. Kaj ti v nekaterih državah to predstavlja samo zelo majhen deleže njihove porabe. Ključni eh, dejavniki so pogajanja, ki trenutno potekajo ustrajamo eh, na tem, da bi morali eh, imeti določeno eh, povezavo, ohraniti povezavo z makroekonomskimi cilji in ustrajamo tudi na pomembnosti postopka poročanja, zato da lahko sploh utavljamo, kako se dotična država odziva na kohezijske politike. Ne na zadnje, kar zadeva to, kar je spostavila komisija, bi rekel, da nedvomno eh, soglašamo s tem, da, da vez med visokimi stopnjami zadolžitve in eh, slabo stopnjo absorpcije eh, izkazuje, da nekatere države ne spoštujejo korektivnih ukrepov. To, ta vez mora obstajati, mora biti prisotna. Želimo pokazati tistim državam, ki so potencijalno eh, bolj izpostavljanje eh, nevarnosti visoke stopne zadolžitve, eh, da je vse to lahko vpliva tudi na delež porabe kohezijskih sredstev. Večkrat je že bilo poudarjeno tudi v novem regulatornem okviru, da zaradi sprememb v arhitekturi, v strukturi programa in v eh, osredotočenosti eh, programa imamo zdaj manjšo ulogo za partnere, ki so sodelovali v preteklosti kot naprimer lokalne lokalni organi, ampak to uh, je, se zelo spreminja od države do države. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri tej razpravi in zahvaljujem se posebno ekipi, ki je delala na tem, kaj ti podali so se na, neznana, na neznan teren. Eh, eh, odpirajo se torej nova obzorja na področju kohezijske politike v povezavi tudi z vprašanjem gospodarskega upravljanja. Potrebne bodo morda še bolj potrobne študije v, v prihodnosti. Trenutno pa bi se eh, rada še enkrat zahvalila tej naši ekipi, ki se je posvetila tej študiji obema profesorjema in gospe Olivera, ki a, eh, je tudi spremljala to delo. Torej, res a, eh, aplauz vsem. Zdaj pa a, eh, se nam bo pridružil generalni direktor za regionalno mestno politiko pri Evropski komisiji. Uh, torej, imamo, uh, razlikujemo med uh, akademskimi profesori in pa uh,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 Če se še kdo um, uh, v zastopstvu komisije želi pridružiti generalnemu direktorju tu za predsedniškim omizjem, um, kar, to, kar to storite, pozdravljam gospoda Valterja Dafaja. Mm, torej, svoj čas, ko sem uh, tudi jaz bila v komisiji, se je generalni direktorat imenoval uh, regijo. Uh, zdaj pa um, se je ta kratica spremenila in vključuje tudi mestno politiko. Radi bi izvedeli od vas, pri čem smo z izvajanjem um, kohezijske politike v obdobju med 2007 in 2013, se pravi, da gledamo hkrati tako v prihodnost kot tudi v preteklost. Hvala lepa, predsedujoča, hvala Danuta za to povabilo, da spregovorim tu eh, pred vami o izvajanju kohalizijske politike v obdobju 2007-2013. To je že preteklo obdobje, ampak eh, tako kot ste tudi že vi eh, namignili, Eh, vsi vemo, da smo daleč od tega, da bi že zaključili to obdobje. Kar želim storiti je to. Najprej naj vas seznamim z rezultati in izidom eh, te politike iz tega obdobja do leta 2013. Strateško poročilo je, komis, bo, je komisija predstavila aprila, medtem pa smo zbrali še nekaj podatkov, torej strateško poročilo je temeljilo na podatkih do leta 2011, zdaj pa imamo, razpolagamo s podatki eh, do konca 2012. Na to pa eh, se bom posvetil nekaterim podrobnostim o tem, kako se je ta politika odzivala na krizo. To je bil najpomembnejši dogodek v tem obdobju prizadela. Celotna Evropska unija je bila prizadeta z najhujšo gospodarsko krizo uh, vseh časov in uh, potem pa bom. Eh, izpostavil tudi nekatere druge vidike, ki so morda zelo zanimivi za vaš odbor in sicer pri čem smo. Podavljamo torej najnovejše podatke. To, da ne gre samo za vprašanje absorpcije, to ni samo uh, edini kritični del naše politike, uh, moramo se osredotočiti tudi na finančno upravljanje, to dvoje je tesno povezano, moramo zagotoviti, da uh, poraba ki eh, jo eh, izvajamo, je eh, tudi utemeljena in zakonita. Ne nazadnje vam želim poročati tudi o podpornih ukrepih, ki jih sprejemamo veliko bolj intenzivno kot v preteklosti, zato da podpremo upravno zmogljivost regij in držav članic, ki se spopadajo z izvajanjem bodi si eh, z zornega kot absorpcije, kot eh, tudi eh, na poupravljalski pati. Torej, bistvo te politike je biti učinkovita tudi v kriznih trenutkih. Torej, ko smo oblikovali svoje modele, svoje vzorce, tudi za krizne trenutke, smo imeli v mislih naslednje. Za glavne upravičence skozi leta eh, ta politika mora imeti vsaj eh, učinek eh, enega odstotka BDP-ja. To je videti lahko malo, ampak vemo, kako velik je BDP in moramo tudi upoštevati Um, celotna sredstva, s katerimi razpolagamo uh, uh, na finančnem področju, kar znaša tri odstotke BDP-ja. Uh, torej, z z finančno krizo. Eh, seveda eh, je prišlo tudi do pritiskov na eh, kohezijske, na kohezijske sklade. Prišlo je do vedno več, sicer skozi leta, je prišlo do zmanjševanja razkoraka med različnimi regijami. V času krize, ko je kriza pač izbruhnila, pa so se te razlike ponovno začele povečevati. Torej naj bom nekoliko konkretnejši. Tukaj imamo nekaj um, ključnih dosežkov v obdobju do leta 2013, tukaj pa imamo podatke do konca 2012. Kar zadeva ustvarjanje delovnih mest eh, in kar zadeva pomoč eh, za, recimo, eh, za zgradnjo cest oziroma železniških povezav oziroma širokopasovne povezave. Potem, kar zadeva tudi pitno vodo, tukaj imamo celo vrsto podatkov v zvezi z vsemi temi področji. Približno 15 eh, milijonov udeležencev letno eh, imamo na teh področjih in to je področje, ker želimo nameniti več sredstev, kajti to ima eh, zelo velik učinek vzvoda tudi za druge sektorje in to velja tudi za naslednje obdobje 2014-2020 dvajset ehm, tukaj bi želeli nameniti veliko sredstev tudi iz sredstev eh, za jamstvene sklade. Torej, to je pomembna podpora eh, za gospodarstvo v celoti. Tukaj lahko vidite tudi še nekaj več podatkov, če si ogledamo vlogo, ki jo odigrava ta politika, ko govorimo o javnih naložbah. Tukaj imamo določene države oziroma celo v polovici vseh držav naša politika predstavlja več kot 30 odstotkov vseh javnih naložb na tistem območju. In eh, to lahko doseže celo raven 70 odstotkov v nekaterih državah, predvsem na Mačarskem tam le celo več kot 90 odstotkov. Torej, te številke ne odražajo tega, kar se dogaja potem na regionalni ravni, kajti zelo pogosto uh, lahko, uh, ko uh, recimo ta sredstva niso tako zelo pomembna na nacionalni ravni, pa se njihov pomen poveča bistveno na regionalni ravni, kaj ti podpirajo bistveno naložbe na uh, nižjih ravneh v kriznih trenutkih. Toda, kako smo se odzvali na krizo? Veste, da Programi so bili oblikovani pred izbruhom krize, torej morali smo biti kos novim izzivom. In ti novi izzivi so bili pač naslednji. Nacionalni proračuni so bili podvrženi močnim pritiskom eh, za konsolidacijo. In torej nacionalni proračuni so bili ogroženi, torej morali smo se odzvati eh, na potrebe po sofinanciranju, po povečanjem sofinanciranju več kot 6 milijard eh, evrov. Eh, to je bila stopnja eh, povečanja sofinanciranja. V nekaterih primerjih je šlo za skupno več kot 28 milijard in v nekaterih primerjih smo celo povišali zgornjo mejo sofinanciranja. Na, to je znašalo 8 milijard. Kaj ugotovimo iz vsega tega? Torej, Ne samo, da smo morali spremeniti a, a, stopnjo sofinanciranja, ampak smo morali prilagoditi tudi programe na nove potrebe. In prav zaradi tega smo reprogramirali več kot 45 milijard evrov. Z, od teh 30 odstotkov. To je zelo velik znesek in to je bilo potrebno, ker večina programov ni več odražala dejanskih potreb, recimo predvsem brezposelnost med mladimi, MSP in tako dalje. Tam smo morali oblikovati posebne akcijske skupine. Skupno te, eh, ti ukrepi so pomagali eni eh, milijoni mladih ljudi eh, in 50 tisočim MSP-jem. Gospodarstvo se je torej skrčilo in ni bilo več mogoče spodbujati inovacij in eh, širitve, širitev oziroma mm, širitev na nova področja delovanja. Zato smo morali eh, predvsem nameniti denar za eh, obratni kapital in ne nazadnje tudi za socialne gradnje. Eh, poskusili smo uvesti eh, cele vrste eh, oblik poenostavitev, tudi pri recimo postopkih za vračanje sredstev. Želeli smo torej spodbuditi države članice, zato da bi čim bolj poenostavili vse postopke tudi na njihovi strani. Eh, lahko eh, ugotovimo, da so ti ukrepi imeli bistven učinek. Na tem grafu lahko ugotovite, kako eh, skozi povečan denarni tok na evropski ravni se je potreba po sofinanciranju tudi hkrati nekoliko zmanjšala. To je posebej res za države, kot so Grčija, Portugalska, Irska, Latvija, več kot 40-odstotno zmanjšanje in eh, podobno tudi, kar zadeva Španijo, Litvo in Romunijo. Torej v celoti približno je prišlo do 20-odstotnega zmanjšanja v celotni Evropski uniji. Tukaj pa imamo prikaz eh, reprogramiranja in tukaj lahko vidite, da v splošnem reprogramiranje je zadevalo približno uh, eh, 30 odstotnih točk, je zadevalo 30 odstotnih točk po celi Evropski uniji. Sicer pa nekatere države so bistveno presegale prah 20 odstotkov. V glavnem so uh, to spremembe, do katerih je prišlo v trenutku, ko je izbruhnila krize, ko je bilo potrebno sprejeti nove uh, ukrepe za boj proti uh, krizi. Zdaj pa si bomo ogledali stopnjo absorpcije. Ta graf prikazuje umestna plačila ob koncu leta 2013 umestna plačila pomeni brez predujmov, plačila brez predujmov, to da ne samo umestna plačila, ki smo jih že izplačali, ampak tudi umestna plačila, ki so bila pač uvedena, ampak potem iz različnih eh, razlogov niso bila še dokončno izplačana, naprimer, ker nismo eh, razpolagali z potrebnimi proračunskimi sredstvi. Dobra novica je pač tale. 60 odstotkov absorpcijske stopnje za celotno Evropsko unijo. To je eh, spoštovanja vredna številka, ampak eh, iz tega lahko tudi ugotovimo, da moramo še vedno eh, konkretno izkoristiti kar 40 odstotkov. V letih 2014-2015 vemo, da bomo imeli kar veliko dela. Si bomo morali zavihati rokave. Obstajajo tudi velika, velika, obstajajo velika odstopanja med državami in imamo mm, izredno nizke stopnje absorpcije v Romuniji, Bolgariji, na Slovaškem, na Malti, v Italiji, na Mačarskem in e, v Češki republiki. Torej, vidite, to so države na levi strani tega prikaza. V teh državah a, prihaja do bistvenih prizadevanj za to, da bi izboljšali razmire in tudi s strani komisije si maksimalno prizadevamo za to, da bi jim lahko pomagali pri tem, ampak o tem bom spregovoril kasneje. Preden se lotim tega vidika, pa bi povedal še par besed v zvezi s finančnim upravljanjem. To je drugo kritično vprašanje za izvrševanje eh, teh skladov in očitno je, da moramo zagotoviti, da eh, je poraba eh, redna in zakonita. In to je res ključno vprašanje v vseh naših razpravah, tudi ko pripravljamo poročila oziroma ko obravnavamo poročilo računskega sodišča. To je ključno vprašanje za to, da je naša politika lahko verodostojna. Ne, smo, ne smemo se postaviti v obrazovanje obramni položaj, kajti oblikovali smo robustna upravljalsko strukturo in nadzorno strukturo in v celoti e, upravni organi in eh, tudi eh, potrjevalni organi, nadzorni organi delujejo, ampak nedvomno moramo še vedno izboljšati njihovo delovanje. To je očitno iz teh številk. Ne, se torej, ne smemo se torej postaviti v obramni položaj, ampak moramo se izboljševati z zornega kota komisije sledimo dvotirnemu postopku, torej po eni strani preventiva, po drugi strani pa a, korektivni ukrepi. Preventivno poskušamo se izogniti nepravilnostim da bi sploh prišlo do njih, ampak če pride do nepravilnosti, potem jih je treba popraviti. In torej, kot veste, e, to je predvsem v odgovornosti držav članic. Na ravni komisije imamo nadzorno odgovornost ali pristojnost, ampak gremo še dlje. Sodelujemo tudi pri mnogih preventivnih eh, ukrepih. Eh, oblikovali smo smernice, mislim, da smo objavili več kot 15 eh, različnih priročnikov. Imamo celo vrsto seminarjev, delavnic recimo eh, v zvezi z naprimer zaključevanjem eh, izkazov za leta 2012-2013. Torej eh, se lotevamo cele vrste vprašanj z področja izvrševanja programov in to na tudi letnih srečanjih in torej veliko počenjamo na strani usmerjanja, ampak a, to bomo še izboljšali in si maksimalno prizadevali tudi v prihodnje. Ampak a, imamo tudi še drugi instrument za preprečevanje napake in nepravilnosti. Vsakeč, ko obstajajo dokazi, a, da prihaja do pomankljivosti v strukturi upravljanja dotičnega programa, potem v tem primeru že vnaprej o tem obvestimo upravne organe za ta program in jih opozorimo na to, seveda morajo eh, popraviti to pomankljivost in zato, da se izognemo temu, da bi eh, komisija izvedla eh, plačila, ki temelijo na nepravilnih dokumentih, obvestimo državo in jo opozorimo na to, da ne sme ulagati prošen za plačila za te programe. Včasih pač obstaja možnost tudi, uh, pač, uh, ko, tako da država vseeno zaprosi za ta plačila in v tem primeru, če ne pride do uh, izboljšanja razmer, potem moramo prekiniti to vrstna plačila v okviru tistega programa. Če pa pride do uh, odpravljanja, uh, do odprave nepravilnosti, se potem lahko plačila ponovno vzpostavijo. Uh, Tako kot vidite, tukaj je prišlo eh, do eh, več kot 100 primerov prekinitve plačil v okviru eh, programov v letu 2013. To znaša približno 4 milijarde evrov in In prišlo je pa tudi hkrati do velikega zneska a, pač, a, popravkov za, a, v višini ene milijarde evrov. Naslednji graf prikazuje, kako ji resno jemljemo te stvari. To je pomemben instrument za preprečevanje nepravilnosti oziroma za zmanjševanje stopnje napak. Tukaj vidite število primi, e, odstotek primerov, ko je prišlo do odloga plačilo oziroma do prekinitev prekinitve plačil in do, uh, tukaj so prikazane tudi zneski, ki so bili upleteni v teh primerjih. Veliko sem uh, že povedal o postopkovnih vidikih, pomembno pa je tudi ugotoviti, kaj to pomeni v, uh, z vsebinske plati, ko govorimo o nepravilnostih in o napakah. Mislim, da je dobro najprej uh, ugotoviti, uh, kaj o tem meni računsko sodišče. Računsko sodišče je ugotovilo, da imamo določene eh, bistvene kategorije napak na področju javnih naročil. Več kot 15 odstotkov napak prihaja ravno iz tega področja. In podro naslednje področje je upravičenost. To je seveda velika težava. tri četrtine vrst napak morajo biti pokrite. Posvetiti se moramo tem področjem javno naročilo in uh, upravičenost. To je nasplošno problem, kajti uprave ne zmorejo oceniti, kakšne stroške bodo potrebovali. Ampak storiti moramo še več, ne smemo se posvečati samo enemu področju. Govorimo o zmogljivosti absorpcije držav članic in to je povezano z upravno zmogljivostjo. To lahko vidite na naslednjem diagramu. na grafu imate dve osi. Na eni osi je absorpcija, na stopi na osi y pa vidite upravljanje. Gre za indeks upravljanja. V primerih slabega upravljanja gre običajno za slabšo absorpcijo, če pa je upravljanje dobro, je tudi absorpcija boljša. Boljše upravljanje torej običajno pomeni boljšo absorpcijo. V GD regijo smo oblikovali novo središče za zmogljivosti, ki se ukvarja samo z upravno sposobnostjo, zato da bi izvedeli več, kaj te državam članicam želimo svetovati na področju upravne zmogljivosti in da bi seveda tudi sami problematiko nekoliko bolje razumeli. To je bil moj zadnji diapozitiv. Gre torej za konkretne ukrepe, ki jih načrtujemo na področju podpore upravne zmogljivosti. Oblikujemo tudi akcijski načrt za javna naročila, ne sami v GD regijo, ampak eh, v sodelovanju z drugimi generalnimi direktorati, še posebej pa v sodelovanju z GD Mart. Mislim, da službe nikoli še niso tako dobro sodelovale. Oblikovali smo tudi delovno skupino, ki zagotavlja, da je delo dobro koordinirano. Trenutno se posvečamo ne pogojevanju v novih programih, zato da pogojevanje eksante dejansko bo izpolnjeno in če ne bo, želimo videti, kakšni bi morali biti ustrezni ukrepi. Še en projekt pa je, da bomo s sodelovanjem strokovnjaka pripravili vodnik za tiste, ki to izvajajo v praksi, zato da bi se izognili najpogostejšim napakam na tem področju. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti ta del moramo spraviti pod nadzor. Naslednji ukrep, naslednji projekt je, da bi imeli skupen sistem izmenjave strokovnjakov. V Evropski uniji imamo zelo veliko tehničnega znanja, kako lahko upravljamo s finančnimi sredstvi. Problem je naslednji. Strokovno znanje obstaja, vendar ga potrebujemo tukaj. Zato želimo oblikovati sistem izmenjave. Z Evropskim institutom za javno upravo v Maastrichtu želimo preučiti plat ponudbe in plat popraševanja. Po ugotoviti želimo, kakšen je interes za to in kako bi lahko to platformo oblikovali. Veliko imamo izkušenj na podlagi prejšnjih schem za izmenjavo, ampak želimo se dejansko nekaj, kar bo prilagojeno našim potrebam. V kontekstu akcijskega načrta za javna naročila, prav tako organiziramo delavnice za boj proti goljofijam in boj proti korupciji v državah članicah. Morda ste zasledili, da smo decembra v Bruslju organizirali zelo veliko konferenco. Šlo je za boj proti korupciji tudi na področju strukturnih skladov. Sodelovala je tudi organizacija Transparency International. Vsi so menili, da je bila ta konferenca zelo uspešna. Delo nadaljujemo in pripravili bomo specifične delavnice na to temo v državah članicah. Ne samo, da bi dvignili zavest, ampak da bi pripravili tudi konkretna orodja za boj proti tema dvema pojavoma. Sklenili bomo naprimer pakte za integriteto, zato da bi okrepili boj proti goljufijam in korupciji na področju javnih naročil in še na zadnje. V naslednjem obdobju nas čakajo velike spremembe, zato načrtujemo izvajanje ciljno usmerjenih programov usposabljanja, ki bodo na voljo vsem uslužbencem v državah članicah, vendar ti programi bodo posebej prilagojeni tistim državam članicam, ki imajo slabše zmogljivosti na področju upravnega upravljanja. Naš cilj je, da bi imeli manjše skupine, približno 30 ljudi, zato da bi lahko bila ta usposabljanja tudi interaktivne narave, kajti tako bodo bolj učinkovita. Gospa predsednica, to je bilo zaenkrat vse z moje strani. Naj to služi kot uvod v našo razpravo. Vidite lahko, da aktivno spremljamo izvajanje na terenu samem z državami članicami prilagajamo program tam, kjer je to potrebno in vedno več delamo tudi na strani preprečevanja in pomoči, zato da bi pomagali upravljavcem teh skladov, da bi dejansko pomagali na področju konkurenčnosti rasti in delovnih mest v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dam besedo kolegicam in kolegom, me zanima, ali nam lahko poveste, kakšni so roki glede plačil, prekinitev in tako naprej za novo obdobje 2013-2020. Moj kolega tule me bo kontroliral. Na terenu morajo plačila biti izvedena leta 2014 in 2015. To je obdobje upravičenosti. To velja za izvajanje na terenu. Za uložitev zahtevkov za umestna plačila pa bo na voljo več časa, 18 mesecev marec 2017 je rok. Ampak 2014 in 2015 sta dve pomembni letnici na terenu, kajti potem bo zadev konec. Sledilo bo le administrativno delo v okviru priprav zadnjih zahtevkov ali vlog za plačila in tako naprej. Hvala, Ivar Zgodmanis. Thank you very much. I have <laughs> two questions for, for, for... Hvala lepa. Dve vprašanje imam in en komentar. Prvo vprašanje. Kako spremljate številke na področju adicionalnosti? Po vaši predstavitvi lahko vidimo, da, naprimer, za mačarsko številka znaša 95 odstotkov. To je v vaši prvi tabeli. Kaj to pomeni? 95 odstotkov so finančna sredstva, ki znašajo oziroma ki predstavljajo kohezijska sredstva in sofinanciranje. Če je to 95 odstotkov za mačarsko, potem ne izpolnjujejo pogojev za adicionalnost. In oni niso enina, edina država države so tudi Litva, Slovaška in tako naprej. Kaj to pomeni? Leta 2010 ste pri komisiji izdali dokument za preverjanje. Tam ste navedli, da morajo države članice zagotoviti dodatna javna, dodatna javne naložbe neodvisno od financiranja EU. 94 milijard je bila referančna raven. Če 94 delimo z oziroma 336 delimo z teh 94, eh, lahko vidimo, da gre za obsežen znesek. Kaj se je potem zgodilo? V krizi ste državam omogočili, da znižajo prispevke. To je bilo potem zniženo na 80 milijard v letu 2010. Zanima me, kako boste sledili tem številkam adicionalnosti. Ali boste zaradi težav na področju javnih naložb določenim državam dovolili, da se spustijo še nižje. Ne vem, vaših zadnjih številk nisem videl, to ni popolnoma jasno ampak prva tabela kaže, da države ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Torej, prvo vprašanje je, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, če sem bil jasen. Drugo vprašanje zadeva razloge, zakaj prihaja do zamud pri absorpciji. 75 odstotkov so naročila in upravičenost. Ampak moje vprašanje je naslednje. Če si ogledamo vašo tabelo, naprimer prekinjena plačila in število novih primerov na leto. Če prihaja do težav na področju javnih naročil, kako lahko razložite, da se napake močno večajo v zadnjem obdobju 2012-2013? prišlo je do nekega zamika. Če nekdo začne izvajati projekt, se mora to začeti z javnim naročilom, ali ne? 2013 nismo imeli novih projektov. Kasneje pa z preložitvijo popravite problem, ampak število prekinitev narašča. Vsaka država ima svojo zakonodajo na področju javnih naročil. Standardne zakonodaje na področju ravnih naročil Evropske unije ni, nažalost. Zanima me, kaj boste storili v prihodnosti, kaj te nič se ne bo spremenilo, če bo vsaka država članica imela svojo zakonodajo na tem področju. Zanima me, kakšno je vaše stališče. Naj vam podam en primer. Zakaj so Litovci prvi pri absorpciji regionalnih skladov, kohezijskih skladov v roku do 1. januarja 2014. Zato, ker je pri njih obrnjeni vrstni red pri javnih naročilih. Ko je prejemnik sprejet, lahko zaprosi za financiranje v okviru projekta EU. V drugih državah je drugače najprej se v drugih državah eh, prijavijo akterji na ravni EU, potem pa na nacionalni ravni. In to povzroča težave. In še ena tabela. Vaša tabela je zelo optimistična. Relativno upravljanje in relativna absorpcija. Korelacija je samo 20 odstotna. Samo 7 držav od 27 kaže to oziroma 25, se upravičuje govornik, 25 odstotkov držav članic kaže korelacijo, kot ste omenili vi, torej dobro upravljanje, dobra absorpcija, slabše upravljanje, slabša absorpcija. Korelacija ni 100 odstotna. Absorpcija ni 100 odstotna. Hvala. Joachim Zeller. Joachim Zeller. Hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Hvala tudi za zelo dobro analizo, ki ste nam jo zagotovili. Žal pa moram reči, da je tudi strah vzbojevča. Mislim, da je kohezijska politika zelo dobra, brezpogojno jo podpiram, tudi regionalno politiko podpiram, ki je povezana z kohezijsko politiko, to je jasno. Ampak mislim, da tokrat doživljamo nekaj drugega. Investicijski skladi predstavljajo edino možnost za naložbe. To se bo sedaj Ti se bodo sedaj bolj posvečali državam članicam in države članice z federalnim sistemom bodo sedaj koncentrirale sklade na nacionalni ravni. Sem ne spada Nemčija in regije bodo vedno bolj odvisne od tega, kaj bo na nacionalni ravni odločeno za nje. To z regionalno politiko potem nima več veliko veze za manjše države je to morda smiselno, države z milijonom, milijonom in pol prebivalcev, ki se ne eh, ločujejo po regijah, naprimer, ampak eh, v večjih državah, kjer so regionalne razlike večje, bi morali te regionalne vidike prav tako obravnavati in jih ohraniti. In še nekaj me skrbi, namreč smo v, v predvolinem boju, in uh, evropske teme so sedaj bolj v očeh javnosti kot običajno. Vprašanje je, koliko možnosti imamo, da bi svoje želje dejansko izvajali v realnosti. Imamo veliko finančnih instrumentov, ki so lahko na voljem državam članicam, regijam in tako naprej. Zanima me. Pred dvema letoma namreč smo na pobudo predsednice sklenili instrument za porazdelitev tveganja. Državam, ki zaradi napak ali pomankljivosti pri sofinanciranju niso imeli več dostopa do finančnih sredstev, smo pomagali do financ. Vprašanje je, koliko držav članic, ki je imelo možnost do uporabe tega sistema, je sistem dejansko uporabilo. Na no, odgovor je nobena, niti ena. Zanima me, kako je na področju drugih finančnih instrumentov, ki smo jih dali na voljo. In še ena razprava. Na evropski ravni smo razvili zelo dobro strategijo za Rome. Državam članicam smo omogočili uporabo kohezijskih sredstev za integracijo marginaliziranih skupin ljudi, to niso samo Romi, ampak tudi Romi, ampak na nacionalni ravni se zdi, da so uspehi precej umejeni. Vendar, to je vse del naše razprave trenutno. Sklepamo, naprimer, direktive, o energetski učinkovitosti z zelo visokimi cilji in parlament je prejšnji teden cilje še zaustril. In če si ogledamo naprimer socialna stanovanja ali socialna stanovanja, ki ostanejo na voljo po dostopnih najemninah, vidimo lahko, da to povzroča težave. V Berlinu bi potrebovali več takšnih stanovanj ampak v Berlinu je sedaj zahteva, da najemnina ne bi presegala 6,50 evrov. To je za berlinske razmere precej. Upoštevati pa je treba tudi direktivo o energetski učinkovitosti, in zaradi novih zahtev na področju energetske učinkovitosti, torej um, obstaja zahteva, da morajo mm, graditi po manj kot 10 evrov na kvadratni meter in pojavljajo se torej težave. Zelo veliko je stvari, kjer uh, ugotavljamo, da sredstva in možnosti ne ustrezajo več realnosti. Številke to jasno govorilo. Odbor za eh, nadzor nad proračunom zahteva, da bi razpravljali tudi o stopnjah napak. Ampak mm, kako je to videti doma, ko sem bil še lokalni politik, sem sodeloval z zelo veliko strokovnjaki. V številnih skupnostih je tako, da je to sedaj bolj stvar luksuza kot pa običajnega postopka zaradi odpuščanj in omejevanja za poslovanje v javnem sektorju. Če pride do napake, se prekine dobavo teh finančnih sredstev. V Berlinu, na primer, smo izgubili zelo veliko milijonov evrov, tako zravni EU kot eh, strani zvezdne države, zato ker nimamo ustreznega strokovnega kadra, da bi sodelovali na razpisih. Zelo veliko je tem, ki se skrivajo za temi številkami ko bomo v novem obdobju, mislim, da bi morali te zadeve koherentno obravnavati. S sektorskim pristopom nam ne bo uspelo. Mislim, da morajo sodelovati vsi odbori, generalni direktorat regijo, pozivam, da navežeš stike tudi z drugimi deli komisije, zato da bi vse te teme med seboj lahko povezali. Kajti prav nič nam eh, ne bo pomagalo, če bomo po eni strani zastavljali dobre zahteve, če bomo imeli dobre namene, pri izvajanju pa ne bomo uspešni. Potem bo do vsa naša prizadevanja na področju kohezijske in strukturne politike za manj. Hvala. Okay, um, mm, after these three interventions, which is... Hvala lepa za vaše komentarje. Adicionalnost je zelo zapleteno vprašanje. Vsi se strinjamo s konceptom. Z denarjem EU ne bi smeli nadomestiti nekaj, kar bi država članica lahko storila sama. Ampak teoretično ni preprosto ugotoviti, kaj bi se zgodilo, če sredstev EU ne bi bilo. Gospodarske razmere so zelo pomembne, zato mislim, da nas ne bi smeli kritizirati za to, da smo spremenili merila ali prilagodili merila za ocenjevanje adicionalnosti. Iz eh, lastnih izkušenj na nacionalni ali regionalni ravni, veste, kakšne so možnosti države članice in regije. Veste, da se zmogljivosti države in regije spremenijo iz obdobja pred krizo do obdobja v krizi. Zato treba vse prilagoditi, ne pa, da uporabljamo samo neke teoretične številke, ki temelijo na resnici, ki več ne obstaja. Tako ne bomo prišli daleč. Kamorkoli se obrnem, vedno slišim, da je eden od problemov za nizko absorpcijo razpoložljivost sofinanciranja na državni ravni. To je treba upoštevati. Prav imate. Ko zmanjšamo raven nacionalnega sofinanciranja, se zmanjša tudi celotna količina naložb. Ampak iz številk lahko vidimo, da je težko doseči celo omejeno količino naložb v teh težkih gospodarskih časih. Kar zadeva javna naročila, res je, da obstaja nacionalna zakonodaja na področju javnih naročil, ampak ta zakonodaja mora biti v skladu z direktivami EU. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kadarkoli najdemo kršitve ali nepravilnosti, to ni povezano z nacionalnimi specifičnimi lastnostmi nacionalne zakonodaje, ampak gre za kršitve temeljnih načel direktiv Evropske unije. Nove direktive bomo dobili in upajmo, da bodo te direktive olajšale izvajanje, vendar ni pošteno reči, da imamo popolnoma ločene predpise na področju eh, javnih naročil v državah članicah. Ne, mislim, da gre to tukaj za področje, kjer je zakonodaja na ravni EU prevladojoča, kar zadeva korelacijo. Korelacija seveda ni 100-odstotna, ampak statistično je pomembna in to je tisto, kar šteje. Seveda je vedno treba upoštevati določene specifične elemente, ki lahko državo uvrstijo nad ali pod krivuljo. Jasno pa je, da trend obstaja in eh, to je tisto, zaradi česar je tudi iz vidika koncepta dobro, če bi to upoštevali. Dobro upravljanje dejansko vodi v boljšo absorpcijo. Gospod Celer ima prav. Zelo veliko je elementov, kjer bi si lahko postavili vprašanja. In strinjam se z vami, ko pravite, da moramo v prihodnosti poskrbeti, da se bo politika izvala koherentno. Sem nekdo, ki je v zadnjih 20 letih v določenih obdobjih vedno bil aktiven na posameznih političnih področjih in povem vam lahko, da koherenca in sodelovanje med službami komisije še nikoli ni bilo tako tesno kot danes. To je povezano s tem, da si za novo obdobje z vašo podporo obetamo, da bomo določili pogojevanje ex ante Namreč, da bomo investicije financirali le, ko bodo izpolnjeni določeni pogoji. Naprimer na področju okolja, energije, prometa. Ugotoviti moramo, ali je država članica tako daleč, da lahko rečemo, da so izpolnjeni pogoji ex ante, da ali ne. To potrebujemo in zato sodelujemo z ustreznimi generalnimi direktorati. Lahko vzamemo tudi primer pametne specializacije. Tudi z regionalpolitičnega vidika je to zelo pomembno, zato da bi spodbujali regionalno konkurenco in regionalno sposobnost inovacij. Tesno sodelujemo z posameznimi elementi komisije, zato da imamo sedaj platformo, kamor se naši klijenti, naše stranke lahko obrnejo po nasvete. Ne pravim, da je vse popolno, ampak gre za usmeritev, zato da bi tesneje sodelovali in eh, zagotovili boljše rezultate. Ne strinjam pa se z vami, ko pravite, da gre za trend nacionalizacije, da bi na nacionalni ravni prihajalo do centralizacije. S tem se ne strinjam. Pogledati bi si morali posamezne programe, ampak naprimer vzamite eh, svojo državo na zahodu, v Franciji, naprimer regije sedaj prevzemajo zelo pomembno vlogo eh, pri regionalni politiki, močnejše kot prej. Zato mislim, da tukaj ne govorimo o splošnem trendu. In še nekaj morate imeti v mislih. Nacionalni program avtomatsko ne pomeni nobenega regionalnega sodelovanja. In v novi uredbi smo omogočili prav posebne instrumente, ki bi morali omogočiti, da na regionalni ravni oblasti prevzamejo odgovornost in razvijajo lastništvo nad programi, ki se tam izvajajo. Mislim, da bi torej tukaj morali nekoliko močneje diferencirati, kar zadeva finančne instrumente, kakor vedno. Določeni tečejo bolje, določeni pa pač malo slabše. Omenili ste določene pomanjkljivosti, ampak tudi to je področje, kjer um, ima nova uredba strože predpise. Sam sem prepričan, da bo v prihodnosti šlo bolje. Romi, to je velik problem, v novem obdobju bomo prav specifično to obravnavali. V prejšnjem obdobju smo na mačarskem in na Slovaškem uvedli specifične programe, drugače pa smo uvedli akcijske programe za Rome v okviru programov integracije. Predvsej visoki zneski so načrtovani za to, ampak eh, dam vam prav pri uporabi teh sredstev vedno nismo dosegli popolnih rezultatov in to je tisto, kar moramo upoštevati. Mislim, da je to vse. Thank you, uh, Jan Olbricht. Najlepša hvala, Jan Olbricht. Najlepša hvala za te informacije. Na začetku današnje seje smo razpravljali s strokovnjaki. Pojavilo se je vprašanje v tej razpravi o korelaciji med gospodarskim upravljanjem in stopnjo absorpcije. Nismo dobili jasnega odgovora na to, zakaj je v nekaterih eh, državah gospodarsko upravljanje dobro, absorpcija pa nizka, zanima nas zakaj. Na vašem seznamu imate Bolgarijo, Romunijo, Češko z najnižjo stopno absorpcije. Ne bi radi kazali s prstom na nikogar, vendar pa bi radi slišali odgovor na vprašanje, zakaj. Je to vprašanje zmogljivosti ali gre bolj za to, da gre za evropska sredstva, ne evropska sredstva, gre za politično vprašanje. To je pomembno za vse nas. In drugo vprašanje. Omenili ste, da je stopna absorpcije tam okrog 60 odstotkov, potrebovali bi torej 40 odstotkov sredstev iz evropskega proračuna za leta 2014 in 2015. Če primerjamo potrebe v državah članicah, potem Vidimo, da bomo morali imeti sredstva za leto 2014 in 2015 za vse programe znotraj kohezijske politike, zato da pokrema teh 40 odstotkov. Ena od rešitev bi bila, da rečemo državam članicam naj ne hitijo. In kar pomeni, da če začnete s programi prehitro, ne bomo imeli sredstev za te programe. Najprej so seveda pogovori o partnerskih sporazumih, torej da če začnete s programom leta 2015, bodo prva plačila prišla leta 2016. To je zelo ponostavljen zaključek, vendar pa veliko krat ljudje na terenu sprašujejo in nam zastavljajo vprašanja glede tega, če je metoda za uveljavljanje nadzora in avtomatsko popravljanje metoda, s katero naj bi reševali proračun, kohezijska polita, politika in omejevanje kohezijske politike kot metoda za to, da ne bi porabili preveč denarja. Imamo namreč težave imamo problem proračunskega primankljaja za leto 2014-2015. O tem ste razpravljali tudi z nacionalnimi parlamenti, če se prav spominjam. Države šanice sprašujejo, zakaj nas nadzorujejo na tako poenostavljen način, da je pogajanje vedno strožje, je to način za varčevanje? Gre za politično vprašanje, prosim vas za odgovor. To nas, to nas namreč veliko krat sprašujejo. Imamo nač vprašanje očinkovitosti, absorpcijske zmogljivosti in proračuna. To se namreč pokriva v teh zelo težkih časih. Najlepša hvala. Jens Nielsen. Thank you. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zopet bom spregovoril švedsko, je namreč moj najljubši jezik. Imam vprašanje, ki je povezano z javnimi razpisi. Zelo sem vesel, da ste toliko pozornosti namenili javnim naročilom. Akcijski načrt za javna naročila, to je zelo dobra ideja. Transparenten postopek v kohezijski politiki je verjetno najbolj učinkovit način za boje proti korupciji, vendar pa obstaja nevarnost v državah članicah. Oblasti lahko namreč razumejo sodelovanje med javnimi in zasebnimi organi kot možnost za korupcijo. Na švedskem, na primer, imamo nekaj najbolj uspešnih inovacijskih grozdov. In organ za inovacijsko politiko jih je ocenil kot uspešne, zaradi tega, ker so vsi udeleženi v procesu. Majhna podjetja so deloma tudi lastniki projektov. To je recept za uspeh. Organi za regionalna sredstva pa pravijo, da če nimate takšnega sodelovanja, potem nimate nobene pravice do regionalnih sredstev, čeprav se upoštevajo vsa pravila za javna naročila. Niste opravičeni do teh sredstev zaradi tega, ker v tem primeru obstaja sum korupcije. V tem okviru morate na to vprašanje gledati iz tega vidika, gospa Maletič. Najlepša hvala. Rezultati analize, ki ste jo predstavili, so mi bili všeč. Pokazali ste, da je absorpcija neposredno povezana z dobrim upravljanjem. Dobro upravljanje pa je neposredno povezano z administracijsko zmogljivostjo. Potrebujemo zelo dobre ljudi in veliko zaposlenih v tem sistemu. Predlagali ste, da moramo pozoriti države članice, da izboljšajo administrativne zmogljivosti. Imamo kakšno metodologijo za to, da države članice vidijo, kako naj to storijo, kako naj okrepijo svoje administrativne zmogljivosti in kako naj pokrijejo vsa področja. Eh, dober način za dobro izvajanje, ki ga želimo doseči, torej visoko stopno absorpcije in nizko stopno nepravilnosti, je nekaj, kar bi države žence lahko storile v pripravljalnih fazah. Države članice niso samo obvezane do sofinanciranja, ampak tudi, da zagotovijo sredstva za pripravo projektov. Priprava projektov pa stane zelo veliko. Ta znesek predstavlja približno 3 do 5 odstotkov celotnega zneska. Če želimo investirati milijardo evrov, moramo najprej investirati 300 milijonov evrov za pripravo projekta. Vlade morajo prevzeti tudi ta del. To je zelo pomembno v postopku zmanjšanja proračunskega primankljaja, da pomagamo državam članicam z različnimi inštrumenti za to, da lažje pripravljajo projekte, kar je tudi odločilnega pomena za boljše e, izvajanje kohezijske politike. Najlepša hvala. Nihče se ni več prijavil za besedo. Še sama bi nekaj dodala lahko poveste, kakšen je znesek vseh prošen za plačila v vašem generalnem direktoratu za proračun. Bo prišlo do problema v, pri plačilih vnaprej. Bo to problem tudi letos? glede na to, kakšen je proračun in glede na to, da Evropski parlament ne bo zasedal in vam ne, nekaj časa in vam ne bo mogel pomagati pri oblikovanju proračuna. Naj začnem z vašim vprašanjem. Proračun. Konec leta smo imeli približno 90 milijard zahtev za plačila, ki so bila uložena, ki jih nismo mogli poplačati. Od tega smo prekinili približno 4 milijarde, nekateri zahtevki so prišli zelo pozno. Če bi imeli dovolj sredstev, bi lahko poplačali približno 10 do 11 milijard evrov. Kot vidite, ne gre za to, da bi prekenitev odigrala posebno odločilno vlogo. Na začetku leta se je skazalo, da je poročensko stanje zelo težko in zakomplicirano. Upam, da bomo lahko poplačali plačila z leta 2013 približno 6,5 milijarde evrov januarja in februarja. To so okvirne številke glede sedanjega stanja izvajanja proračuna. Na prejšnja plačila pa bomo plačali, ko bomo sprejeli programe. To pa bo malce kasneje letos. Lahko pa vam zagotovim, da ko gre za izvajanje pogajanja ali pripravo programov, ne upoštevamo varčevalnih ukrepov pri proračunu. Toliko v odgovor na vprašanje gospoda Olbrihta. Številke to tudi dokazujejo. Ne smemo pozabiti tudi na to, da ko pride do prekinitve, če se država članica hitro odzove, gre samo za krajšo prekinitev. Čez nekaj časa zopet sprostimo finančna sredstva. Omenili ste tudi administrativno zmogljivost. Seveda gre za posebne primere na češkem. Naprimer, leta 2011 smo spostavili akcijski načrt za to, da bi okrepili določene organe in tako dalje. To seveda zahteva nekaj časa. Poteče pa tudi nekaj časa, preden se pri rezultati postanejo vidni. Tudi Češka se zelo trudi za okrepitev strateške zmogljivosti za izvajanje politik. Ne gre za to, da bi mi nasprotovali javno-zasebnim partnerstvom. Ta inštrument je zelo pomemben, še posebej v sedanji situaciji, ko jih so. Nacionalni proračuni zelo omejeni, zato moramo pritegniti čim več sredstev zasebnega sektorja. Ravno zaradi tega smo spremenili osnovo za sofinanciranje. Z vidika deleža nacionalnih sredstev glede na celoten znesek, kar pomeni, da bomo seveda pritegnili več zasebnih sredstev. Ko pa gre za javna naročila, pa se moramo držati pravil, to je jasno. Seveda opozorimo države članice glede težav. Zelo konkretno razpravljamo o tem, kaj je treba spremeniti in kako jim lahko pri tem pomagamo. Želimo si vzpostaviti model za organiziranje in za strukturo delovanja različnih organov na tem še delamo. Želimo izdelati model za strukturo, za organizacijo organov in kako je treba projekte izvajati. damo pa tudi bolj konkretne nasvete. Prav imate, ko pravite, da je faza priprave projektov ključnega pomena. Vedno, ko preučimo projekte, ki niso dobro delovali, želimo gotoviti, odkot izvirajo težave in vedno naletimo na to, da izvirajo iz začetka imamo program Jaspers, kjer imamo zelo pozitivne izkušnje. Z Evropsko investicijsko banko imamo tudi skupno platformo za pomoč za finančne inštrumente. Imamo pa tudi tehnično pomoč, ki je na voljo na ravni držav članic. V nekaterih državah članicah sodeluje tudi Svetovna banka. Imamo torej celo vrsto možnosti za to, da premostimo prvotne faze projektov. Zato, da bi bili projekti bolje pripravljeni. Upam, da sem pokril večino vprašanj. Najlepša hvala, Walter. Marca imamo javno predstavitev o partnerskih sporazumih. Ne vem, če veste, koga boste poslali z vašega generalnega direktorata, seveda ste tudi vi, da pridošli vedno v naš odbor. Najlepša hvala za to, da ste se odzvali na naše vabilo. Najlepša hvala. Takšne razprave in mnenje so zelo koristne. Z veseljem se bom še naprej odzval na vaša vabila. Hvala lepa. Zaključili smo prej, kot smo načrtovali, videli se bomo zopet ob treh, sedaj je se prekinjeno.